Chers collègues, je vous invite à gagner votre place. Drage kolegice in kolegi, prosim, če se posedete. Začeljamo z skupnim zasedanjem odbora za nazor proračuna in odbora za proračun. Z velikim veseljem bi predal besedo Ingeborg Grefle, ki izkazuje veliko avtoriteto in tudi ima veliko izkušenj s številnimi trialogi, ki smo jih eh, imeli in ki so privedli do dogovora s svetom pred tem eh, osnutku poenostavitve finančne vrede EU. Žal je gospa Gresle zadržana zaradi težav s prevoznimi sredstvi in zato je nocoj ne bo tu z nami. Zato prosim našega soporočevalca, gospoda Ashworth, da nam spregovori prednice, izrečemo glede celotnega besedila. Gre torej za enotno glasovanje glede izida trialoga med parlamentom, svetom in komisijo z namenom dogovora v prvi obravnavi, kar zadeva spremembe finančne uredbe. Uh, besedilo, o katerem danes odločamo, je Koreper že potrdil prejšnji četrtek in ga spremlja tudi dopis predsedstva sveta z dne 19. aprila. Namen tega besedila je, je seveda, da pravniki lingvisti besedilo še preučijo pred glasovanjem v plenumu, ki je predvideno meseca julija. Politične deklaracije bomo prav tako pridružili k glasovanju v plenumu. Upam, da bo ta rezultat tudi izkaz ambicij, ki jih imamo pri tem dosegu, še posebej, kar zadeva poenostavitev in eh, da ne bodo trdili, da smo hoteli drugače tisti, ki so upravičenci do evropskih sredstev. Torej, le praktična izvedba bo seveda tista, ki nam bo dovolila soditi In zato bi zdaj, z vašim dovoljenjem, besedo dal Richardu Ashworthu. Imamo namreč dva soporočevalca, gospod Gresle in gospoda Ashwortha. Gospod Ashworth, izvolite. Hvala, predsednik. Na začetku se zahvaljujem kolegicam in kolegom, ki so prišli danes popovdne sem na glasovanje o tem poročilu. Ko sem sem prišel, sem mislil, da mora iti za nek rekord v parlamentu. Gre namreč za najdaljše eh, poročilo in za najkrajše glasovanje. Okoli 700 strani besedila je bilo treba pravčiti in Takšnih 14 eh, trialogov je bilo, vsak je trajal vsaj 4 ure od teh trialogov in sedaj smo prišli do samo enega glasovanja. To je verjetno izraz eh, poenostavljanja. Poenostavljanje je tema, ki jo bom uh, uporabljal, kajti tukaj gre za več pristopov. Uh, ki jih lahko uporabimo pri finančni uredbi. Zlasti, ko gre za njeno poenostavitev. Gre za to, da moramo dostop do evropskih sredstev olajšati zlasti za končne uporabnike z zmanjšanjem birokracije. V ta namen smo proučili vse nadzorne postopke in naj vas se spomnim, da so ti eh, postopki takšni, da morajo biti resni, robustni, če želimo preprečiti zlorabo in nenamensko uporabo sredstev. Ampak ena od težav, ki se mi vse čas pojavlja, je naslednja. Poskušamo stvari poenostaviti, ampak še en cilj moramo pri tem imeti na mislih. Namreč proračun zasnovan na rezultatih. Če gledamo v prihodnost, mora biti jasno, da financiranje iz proračuna bo vse manjše, zahteve glede proračuna bodo vse večje in zato tako komisija in še bolj pomembno prihodni eh, člani Evropskega parlamenta bodo morali odločati o svojih prioritetah, ko gre za razporeditev sredstev in sicer na podlagi dejstvi, dejstev, na podlagi vrednosti za uložen denar. In morali bomo govoriti o posameznih eh, stebrih pri sestavi proračuna. Sestava proračuna na podlagi rezultatov danes še ni tako eh, zasidrana, ampak v prihodnje bomo morali o nje bolj razmišljati. To je zame pomembno. Nekaj primerov stvari, ki smo jih naredili pri poenostavljanju, ko gre za upravne nenamenska eh, nepovratna sredstva, smo bolj povdarjali sedaj sistema eh, revizije in nadzora. Parlament bo ugotovil lahko, da je svoje mesto in vpliv okrepil, ko gre za proračunski postopek, zlasti, ko gre za načelo brez dobička pri razporeditvi nepovratnih sredstev. Veliko časa smo se ukvarjali z novimi inštrumenti, naj skrbniške sklade, tukaj posebej izpostavim, ne, zavrnili smo pri notranjem upravljanju uporabo skrbniških skladov, ampak sedaj mora komisija začeti uporabljati učinkovito nova orodja, inštrumente, ki smo jih ustvarili še nekaj problemov, na katere naj vas opozorim. Prvič, razpravljali smo o rezervah za krize, tukaj je bila razprava zelo polemična, potem Evropski sklad za strateške naložbe in povezava le tega z konvencionalnimi oblikami financiranja iz proračuna EU. In še zadnja ovira so bili roki za izvajanje. Normalno bi bilo, če bi tukaj imeli od 1. januarja nove finančne uredbe. Ampak drugi odbori so z pogajanjimi o omnibus uredbi že vzpostavili drugačne oblike dela, naprimer odbor regije, potem odbori, ki se ukvarjajo z izvajanjem SKP-ja. Na ta način mislim, da bomo počasi le prišli do izvajanja, ki bo učinkovito. Rekel sem, koliko ur smo porabili za pripravo tega poročila, zato naj se zahvalim nekaj ljudem. Najprej svetu, ki ga tukaj danes ni, ampak želel bi vse spomniti, da je estonsko predsedstvo, zlasti pa Katrin Sajer, opravilo 90, 99 odstotkov vsega dela, odlično delo, je bilo pri tem upravljeno. Potem hvala tudi komisiji Nadje Kalvino in njeni ekipi. Hvala torej posebej njim in seveda komisarja Oettingerja ne gre pozabiti. Na koncu pa se zlasti zahvaljujem poročevalcem v senci. Hvala za dobro sodelovanje od vsega začetka. Hvala tudi administrativnemu osebju. Hvala vam, gospod predsednik. Hvala za vašo podporo in pomoč in za vaše trezne nasvete, ki so bili vedno zelo dobrodošli. Potrudili ste se več, kot eh, bi bilo potrebno, zato smo vam vsi poročevalci oziroma poročevalci v senci zelo hvaležni. Na koncu pa se zahvaljujem Ingeborg Gresle. Brez eh, nje ničesar ne bi dosegli. Žal je tukaj ni, ampak in je pravzaprav eh, diha to finančno uh, uredbo in uh, s svojim, svojo zauzetostjo je naredila naše delo bistveno enostavnejše. Hvala torej vsem, ki sem jih pravkar omenil. Bien, je voudrais associer, m'associer à tout. Hvala lepa, pridružujem se vsem tem ocenam in uh, čestitke Richardu Ashworthu in uh, Res eh, aplavz vsem tistem, ki ste sodelovali pri tem pomembnem delu. Torej, tekom eh, tega dela sem izrazil željo, da bi šli še dlje pri poenostavitvi. Ampak eh, komisija nas je potrebila, da smo sredi izvajanja večletnega finančnega okvira, da ne moramo iti dlje od tega in da smo dobili vse, kar je bilo možno. Ampak, ker nas čaka prihodni večletni finančni okvir, si ne želim, da nam rečejo, ja, eh, vseeno bomo to poenostavitev, ki je bila dogovorjena v okviru večletnega finančnega okvira 2014-2020, uporabljali še leta krat. Tako da pozivam komisijo naj. Uh, skupaj s pripravo prihodnjega večetnega finančnega okvira 2021-2027 pripravi tudi novo ponostavljeno uredbo. Kaj ti pogosto upravičenci zelo težko doživljajo izvajanje večetnega finančnega okvira, vedoč, da ga lahko še bolj poenostavimo. Če se spomnimo, je bilo potrebno v eni točki urejati sponzoriranje. In eh, vsi smo se spraševali, kaj pa je to sponzoriranje. In eh, rečeno je bilo, da je sponzoriranje dovoljeno le v naravi, ne pa v denarju. No, ampak šlo je naprimer za pozive naših eh, veleposlanikov v predstavništvih EU, za obrežitev 9. maja in pogosto nimajo sredstev za organizacijo sprejemov, eh, pijače in pregriskov in tako naprej. In zato je bilo potrebno urediti tudi to vprašanje pokroviteljev. Eh, to je ena cela dodatna stran besedila. No, zdaj pa predlagam, da se lotimo besedila. Prosim, če uporabite glasovalne kartice. Najprej bomo imeli preizkusno glasovanje. Glasujte, prosim. Ste vsi glasovali? Ja. Tako, konec glasovanja. Edni med nas očitno nima kartice. Verjetno je pozabil v napravi v Strasburu, tako da dotično osebo prosim, da glasuje z dvigom rok. Tako, treba prosim, če glasujemo o celotnem besedilu, ki je izšlo iz dogovora na ravni triloga. Glasujemo poimensko, prosim. Skutaj klub. Konec glasovanja. Vi, kolega, glasujete za. ste za. Dobro, to torej pomeni 21 glasov za, en glas proti in štiri vzdržani. A, vzdržali ste se, se upravičujem, torej pet vzdržanih. In besedilo je s tem potrjeno. In s tem smo tudi izčrpali dnevni red. Hvala lepa, kolegice in kolegi, za vaše sodelovanje. In čestitke poročevalcu. Čestitke Richardu Ashworthu in gospe Ingeborg Gresle. Well, nous, on voit notre euh,